da bo ta razsežnost zelenosti padla z dnevnega reda. Hvala. Hvala, najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi poslancem in poslankam za vprašanja in pa kandidatki za komisarko za odgovore. To je bilo dolgo in zahtevno dopolne, ampak tudi zelo zanimivo. Hvala vsem za prispevke. Preden besedo dam eh, komisarki še za zaključne besede. Prosim še gospoda Mišela Lebrana, predsednika odbora regiji, da poda kratko triminutno izjavo, kot eh, je to v navadi tukaj v odboru. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi članom odbora regi, da nam je dovolil, da danes izrazimo svoje mnenje kandidatka za komisarko, odbor regij kohezijski politiki pripisuje izjemno velik pomen, prednostni pomen. Lokalne skupnosti, ki jih mi zastopamo, so tiste, ki prejmejo več kot 70 odstotkov strukturnih skladov in z njimi tudi upravljajo. Tako da regionalna politika igra vse bolj pogosto to vlogo omestnika med evropskimi institucijami ter lokalnimi in regionalnimi organi, ki jih zastopamo. Zato bi rad na kratko izpostavil par ključnih točk za odbor regij. Najprej šesto poročilo o regionalni politiki odbora regij je jasno glede kohezijske politike. Pomembno je, da se ukvarjamo s kohezijsko politiko tudi po letu 2020, to je ključni nauk. Omenili ste urbano problematiko. Kot kaže, bomo morali pripraviti belo knjigo za integrirano urbano agendo, s katero bomo tudi urbano razsežnost vključili v vse evropske politike. Za obdobje 2014-2020 imamo na voljo 350 milijard evrov iz strukturnih skladov. To boste imeli na voljo v svojem mandatu. Tudi komisar Han bo prispeval pomembno funkcijo pri tem. Mi kot odbor regij se bomo seveda skušali postaviti na stran komisije. Zanima me, kaj boste storili za to, da bi lokalni in regionalni organi imeli večjo absorpcijsko sposobnost. In prihodni teden bomo v odboru Koter v našem odboru razpravljali o tem tudi skupaj z vami. Tudi v Torinu smo se pogovarjali o sofinanciranju, kolikšen delež naj prispevajo strukturni skladi. Mislim, da bi morali uporabiti fleksibilnost, ki jo zagotavlja pakt stabilnosti, da se odpravi ta handicap pri vzpostavljanju novih delovnih mest in zagotavljanju gospodarske rasti v teh najbolj oddaljenih regijah in tistih, ki so najmanj razvite. Potrebujemo tudi ustrezno komunikacijsko strategijo, potrebujemo decentralizirano politiko, Evropskim državljanom je treba pojasniti, kakšno dodano vrednost prinaša Evropska unija. Odprti dnevi, ki jih organiziramo skupaj z odborom regij, so zagotovo edinstvena priložnost za to. Zaključujem, gospa predsednica. Kar zadeva sosedne države, to ste omenili, odbor regij je v stiku z regijami na vzhodu in jugu sredozemlja. Njim želimo pomagati pri decentralizaciji s tem pa želimo okrepiti tudi vezi med lokalnimi in regionalnimi organi, ker se bo s tem povečala gospodarska rast in okrepilo vzpostavljanje delovnih mest. Gospa kandidatka za komisarko, z veseljem vas bomo sprejeli tudi v našem odboru. Mi smo tisti, ki zastopamo regije in mesta in upam, da bo regionalna politika prinesla dodano vrednost. Če boste imenovani na mesto komisarke, v kar ne dvomim, lahko računate na odbor regije. Mi vam bomo pomagali pri izvajanju politike, ki jo vodite. Predvsem pa je treba zagotoviti upravljanje na večjih ravnih. To je vprašanje, ki je nam še posebej pri srcu. Like... Hvala, gospod Lebrun. Zdaj pa vabim še gospo Korino Krecu, eh, kandidatko za komisarko, da poda zelo kratko zaključno izjavo, ki ne sme trajati več kot pet minut. Be Krajša bom, kajti vem, da sem že pri odgovorih porabila preveč časa. Pripravila sem nekaj o kohezijski politiki, ampak o tem smo govorili tri ure, imeli smo res zanimivo razpravo, tako da bi z vami delila samo nekaj mislih, misli. misli. Zame je bila ta razprava zelo čustvena. Bila sem poslanka 8 let, prišla sem eh, eno leto preden se je moja država pridružila Evropski uniji kot opazovalka. In spominjam se eh, prvega dne, ko sem prišla sem, kot bi bilo to včeraj. Spominjam se tudi prvega dne, ko sem postala evropska poslanka. Veliko težje bi mi bilo danes nastopiti pred vami, če ne bi imela teh eh, širokih izkušenj iz osmih let poslanskega dela. Nekateri od vas eh, me poznate, ostala bom enaka, kot sem bila do zdaj in rada bi imela z vami tudi enako odnos, kot smo ga imeli do sedaj. Poznam ta odbor, poznam vaše izkušnje in vedno si bom z veseljem z vami izmenjevala informacije in izkušnje. To je namreč eh, najpomembnejše eh, področje, zelo pomembno področje eh, in sodelovati moramo v interesu državljanov in Evrope kot celote. Zagotavljam vam, da če bom potrjena kot komisarka, se bom borila za iste vrednote, Eh, kot smo jih zastopali eh, tukaj skupaj v Evropskem parlamentu. Borili se bomo za enako obravnavo eh, vseh držav članic, vseh ljudi, za vrednote, ki smo jih zastopali tudi do zdaj. Zdaj pa boste verjetno razmislili o moji usodi. Hvala. Hvala, gospa Kretu, hvala vsem poslancem in poslankam. Preden zaključimo s sestankom, pa vam moram povedati, da se bodo sestali koordinatori eh, danes in sicer za zaprtimi vrati od enih do dveh popovdne. To bo potekalo v sobi PHS 54B001. s tem je sestanek zaključen. Hvala.